Eh, temo eh, ekonomskega, programa ekonomske prilagoditve za Grčije. Pred z nami je eh, gospod Moskoviči v imenu Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospode poslanci. Lepo, da smo danes skupaj, tako da lahko razpravljamo o tej temi, torej o zadnjih dogodkih, ko gre za pregled programa ekonomske prilagoditve za Grčijo. Včeraj je potekala evroskupina, Zelo uspešno je bilo to srečanje, eno izmed boljših na to temo. Seveda vemo, da je to zelo pomembno področje za celotno evroskupino. Ko sem zadnjič govoril o Grči, sem dejal, da um, je treba nadgraditi tisto, kar je bilo že narejeno, torej treba je rekapitalizirati štiri sistemske grške banke, potem naprej treba je reformirati sistem DDV, potem vzpostaviti strategijo, zato da se razreši predvsej težko vprašanje eh, posojil, ki se ne plačujo in prav tako potrebujemo tudi sporozum za to, da se razreši vprašanje privatizacije. Naredili smo nekaj korako naprej. Ampak še vedno pa nas čaka kar nekaj izzivov po drugi strani. Torej, gre naprimer za strukturne reforme. Šele potem lahko zaključimo s prvim pregledom programa. Sedaj v nedeljo je bil storjen prvi korak sprejeti v pomemben zakon za reformo pokojninskega sistema. Tako bomo lahko tudi reformirali druga področja, primer tudi prihodke. Torej, to sta dve pomembni reformi in to bo imelo kar velik proračunski učinek. Okoli 2 odstotka grškega BDP bo ta razlika. Torej, sistem bo sedaj bolj trden, bolj stabilen, bolj odporen. In s temi reformami bodo potem pokojninski skladi za vse upokojence sprejeti tako, da bodo vsi bolj stabilizirani. To bo bolj pošteno in pravično, kajti sedaj je bila to prednost in plus za najbolj prikrašene in najrevnejše. Prav tako bo tudi zagotovljen večji prihodek za vse. Do tega rezultata smo prišli po več mesecih zelo težkih razprav skupaj z grškimi organi, pa tudi seveda je pri tem sodelovala komisija in pa drugi, naprimer tudi predsedniki misij različnih institucij, ECB, potem eh, Evropski mehanizem za solidarnost, potem um, Mednarodni denarni sklad in podobno. Vsi ti delajo vse skozi, po cele dneve so na terenu in včasih delajo v precej težkih pogojih. Ampak institucije so v tem primeru zelo dobro sodelovale. Nasplošno lahko rečemo, da so te reforme del širšega svežnja ukrepov. Sedaj si želimo bolj neodvisen mehanizem za prihodke, potem tudi mehanizem za problem posojil, ki se ne plačujejo in potem še privatizacija, še eno področje. In še nekaj, eh, prioritetni ukrepi za zakonodajo so tudi večkrat izpostavljeni. Torej, kaj je tukaj bistveno? Želimo, da bodo ti ukrepi prispevali k oživitvi grškega gospodarstva. Tega si seveda vsi želimo. Sedaj že šest let opravljamo to prilagoditev in naš cilj je, da bo grško gospodarstvo bolj zdravo in solidno, da bodo javne finance bolj stabilne in da bo njihova konkurenčnost ponovno višja, da bo rast ponovno višja in pa da bodo vlagatelji ponovno zaupali Grči. To je odprto gospodarstvo in potrebuje tuje naložbe. Zadnje napovedi, ki sem jih predstavil prejšnji teden, eh, so bile tukaj pozitivne, tudi sedaj eh, za drugo polovico tega leta. Eh, Primaklana bi bil manj kot 3 odstotke za leto 2017 in prav tako, um, kot vemo, smo imeli te številke 7 odstotkov leta 2007, torej predvsej slabša številka kot pa sedaj, toliko poznaje. Zato mislim, um, da je to zelo pomembno in prav je, da se te reforme uspešno uveljavijo v praksi. Včeraj je torej potekla ta evroskopina in bistvo je bilo to, da smo rekli, da ja, končno so te Eh, so ta pogajanja o reformah končana, dosegli smo ta dogovor, sicer ostaja še nekaj podrobnosti, sploh naprimer je treba še par stvari izglasovati, ampak na takšen način bo grško gospodarstvo lahko ponovno začelo z delom in ponovno um, povišalo rast. Potem pa tukaj še drug svežen sklop razprav, namreč treba je doseči dogovor o, o eh, tem rezervnem mehanizmu, torej um, to bo zaključena v naslednjih dneh. Um, Euro Working Group, torej delovna skupina za Evroskupino bo to še dorekla. Pred dvima tednoma je bilo to že dogovoreno, vsaj del tega v Amsterdamu. In sedaj je treba um, to napraviti tako, da bo to kredibilno in samodejno. Kako to storiti, zakaj gre? Uh, EMU je lansko leto, um, torej dorekel cilj, da bi leta 2008 um, imeli okoli 3 odstotkov primaklaja in ne več kot to. Komisija meni, da trenutni ukrepi eh, že zadoščajo za to, ampak nekateri se s tem ne strinjajo. Komisija se je srečala z vsemi predstavniki evroskupine, um, ko je bilo to koristno, kajti mehanizem sedaj že obstaja. Na takšen način lahko pomirimo in pa zagotovimo vsem partnerjem um, to, da bodo zaveze dejansko vredostojne. Sedaj je treba doseči višji presežek in um, če ta presežek ne bo dosežen, um, potem bomo sprejeli določene ukrepe. To je del teh drugih um, svežnov. Kaj smo se še dogovorili? Torej, treba je še dokončati nekatere reforme in potem še ta rezervni mehanizem. Um, to dvoje je bilo dorečeno in to je pomembno. Kaj to pomeni? da je sporočilo danes zelo jasno. Grčija se je s svojimi partnerji že dogovorila o precej znatnem delu poti, ki jo moramo prehoditi. Nismo pa še prišli čisto do konca, nismo še prišli do cilje črte. Kako to doseči, priti do cilje črte? Kot prvo, sedaj sem na kratko predstavil te ukrepe, to mora biti sedaj izglasovano v naslednjih tednih, to je predpokoj za to, da se uh, zaključi prvi pregled in pa da se potem tudi sprostijo določena sredstva, pomoč. Potem naprej Evropski uh, mehanizem za stabilnost mora tudi sprostiti del sredstev, uh, zato da Grčija kot država lahko izplača svoje upnike. Tudi to je zelo pomembno in to pot, poleg tega pa so tukaj še fiskalni ukrepi, um, ti pa lahko tudi um, nekoliko omilijo krizo. In kot je bilo rečeno, um, sedaj je likvidnost um, pod vprašanjem in to vprašanje nelikvidnosti je treba razrešiti. Potem pa še um, tretje je področje dolg. Države članice in pa Evropski mehanizem za stabilnost uh, se morajo tega lotiti skupaj. No tukaj bi dejal, da tudi komisija je zadovoljna s tem, um, kaj je bilo včeraj rečeno v izjavi. Predsednik um, Evroskupine Diseblum je dejal, da se moramo sedaj um, lotiti tega v več fazah. Torej, najprej na kratek rok, do leta 2008, um, ne da bi imeli herkate, torej reze uh, in ne da bi spremenili program. Tega nikakor ne želimo spremenjati. Potem naprej, po letu 2018 pa še na srednji rok. Potem moramo ugotoviti to, kakšni dodatni ukrepi bi bili potrebni. In potem naprej še, več desetletij naprej, uh, Eh, na dolgi rok. Tukaj pa morda potrebujemo še dodatne tehnične ukrepe za to, kako bi lahko obladovali ta problem eh, dolga, še vedno brez herkatov, eh, brez teh rezov. Torej. Pa še nekaj, um, kako vladovati grški dolg, da bo gospodarstvo preživelo. Ta dolg je ključen del programa, ki smo ga sprejeli lansko leto. In moram reči, da smo na Evropski skupini imeli zelo konstruktivno odprto razpravo o tej točki. Uh, včeraj in tudi prej. Komisija je pripravljena tudi tehnično prispevati k tem razpravam tudi v prihodnosti. In kot eh, dogovorjeno včeraj, eh, institucije in pa grški organi bomo vsi skupaj intenzivno delali v naslednjih dneh, zato da dorečemo ta dogovor. Moram reči, da sem pripričan v to, da bomo sprejeli pozitivne korake tudi na naslednji Evroskupini 24. maja. Kaj moramo storiti? Kot prvo, um, treba je rešiti ta dva prva svežna, um, reform, tako da sprostimo sredstva in potem, potem pa je še vprašanje dolga, torej ta tretji sklop. Uh, je pa prav, da se ta tri vprašanja skupaj obvladujejo in rešujejo in da bo na koncu dogovor globalen. No, s predsednikom Dise Blumenstva na koncu srečanja dejala, da um, se lahko lotimo še drugih možnosti rešitev uh, um, in da torej nekatere stvari nekoliko ločimo. Z vsemi partnerji bomo delali na tem, da pomagamo grškim organom, da um, opravijo svoj del zavez in da potem tudi dobijo ta sredstva in to čim prej. In torej po 24. maju se bomo ponovno gotovo spet videli in upam, da bomo lahko rekli, da je bil ta globalni sporozum dosežen. In ta sporozum bo potem v praksi um, dejal to, kaj uh, bodo te reforme in to bi potem omogočilo oživitev gospodarstva, nove reforme in rast in nove naložbe v grško gospodarstvo. Poslanke in poslanci, toliko za uvod, um, za našo razpravo. Seveda um, bom zaselem razpravljal o poti, ki um, jo bomo um, prihodili v naslednjih mesecih, ampak tukaj bi pa res dejal, da zelo iskreno sem prepričan v to, um, da nam bo uspelo. Torej, v vsem tem kolektivnem um, delu smo marsikaj naredili in smo na pravi poti. In mislim, da um, gremo v pozitivno smer. In kot rečeno, 9. maja um, ta izredna skupina, um, mislim, da je zelo um, pomemben menik v naši zgodovini um, tega grškega programa. In seveda veste, da je to tudi dan um, Evrope in mislim, da smo tudi mi nekoliko s to skupino prispevali um, k temu prazniku. Um, torej, ni vedno tako, ampak tokrat pa mislim, da smo prispevali k boljši Evropi. Hvala. Uh, in sedaj uh, dame in gospodje začenjamo razpravo z političnimi skupinami gospod Manfred Mrever v imenu Evropske ljudske stranke. Spoštovana predsedujoča, spoštovani komisar, spoštovani kolegi in kolegice, danes razpravljamo o situaciji v Grčiji in o pregledu programa. Ob tem moramo v središče naše pozornosti postaviti ljudi. Ljudje so tam veliko trpeli. In eh, moramo se vprašati, kaj pričakujejo ljudje od nas v Grči in Evropi, ko razpravljamo o tem programu pomoči. Ljudje si želijo, da bi živeli v državi, ki bo delovala, ki bo učinkovito ravnala z uh, denarjem, ki gre v državno blagajno. Nujno je reformirati državni aparat. To ni samo grška tema, ampak vse evropska tema. Predvsem to velja za sodstvo. To mora bolje delovati v Evropski uniji. Želja državljanov je, da bi imeli socialno varnost, se pravi varne pokojnine. Te pokojnine morajo biti trajnostne in trajnostno zajamčene. Premijer Cipras sedaj javno pravi v Grčiji, da ni alternativ za pokojninsko reformo. Pokojninsko, pokojninski sistem je treba reformirati zato, da bo še naprej trajnostno stabilen. V vsej Evropi si ljudje želijo, da razbremenimo države z visokimi dolgovi. To so tudi tiste države, ki imajo najslabše izglede za prihodnost. Eh, ampak zato je treba poskrbeti za zdravo državo. Zdrava država ne more eh, izdajati več, kot um, zasluži. In ob vsem skupaj si moramo zastaviti še vprašanje rasti v Evropi. Sedaj smo zagnali Junkerjev načrt, 80 milijard evrov smo, namenili za, za ta, milijard evrov smo namenili za ta program in gre za projekte, Eh, ki bodo izvajani tudi v Grčiji. Gre za projekte, ki imajo opraviti za spremembami, za reformami. Razumem in eh, vzamem na znanje, da je sedaj tudi grčka vlada pripravljena na te reforme. Eh, gospe in gospodje, ta seznam želja, ki sem ga sedaj opisal, je tudi seznam želja ILS-a. E želimo si reform tiste države, ki so uh, bile v zadnjih letih v programih pomoči, eh, so s pomočjo vlad iz eh, družine ELS-a izšle iz eh, reševalnega programa. To velja recimo za Irsko, ki je imela celo višjo rast kot Kitajska, zato se zahvaljujem premijeju Kenijo. Štiri države so že izstopile iz reševalnih svežnjev, samo ena država je še v reševalnem programu. Zakaj? Tukaj moram postati političen. Leta 2014 eh, za časa vlade uh, premija sama rasa je Grčija imela nič cela 4 odstotno rast. Lansko, let, lansko leto uh, pod vlado Aleksica Ciprasa pa je imela Grčija minus nič cela 2 odstotka. Uh, leto prej torej rast in lansko leto ponovno slabše gospodarsko stanje. Politika Aleksisa Ciprasa je škodila Grčiji. Um, če bi obdržali vlado Samarasa, eh, bi pomenilo, da bi Grčija pred enim letom morala plačati samo še eno milijardo Sedaj pa razpravljamo o 4,5 milijard evrov. Toliko mora prihraniti Grčija, to se danji program. In zato je treba jasno povedati, da je lansko leto bilo izgubljeno leto za Grčijo. Cipras je masovn, masivno škodil grškemu gospodarstvu in celo sam je priznal, da se je nekoliko naivno lotil naloge premijeja. Eh, ampak rečem lahko samo to, da si takšnega naivnega obnašanja ne Evropa, ne Grčija ne morete privoščiti. Cipras se sedaj odstopil od številnih svojih uh, volilnih obljub, ni mogel ljude, ljudem dati to, kar jim je obljubil. In neodvisno od eh, Grčije je treba celotni Evropi povedati, naj ne verjame populistom, ki obljubljalo. Eh, številne spremembe brez reform, kajti na koncu bodo morali to drago plačati. Sedaj imamo kompromis na mizi, eh, prav gotovo bomo uspeli doseči dogovor o tem eh, in ko gre za Grčijo, pa bi ponovil besede vodje, vodje opozicije Micocakisa, ki je rekel, da želi jasen usmerjenost v reforme, v sodobno Grčijo in ljudje v Grčiji se lahko še naprej zanašajo na to, da bo Evropa in tudi naša politična skupina stala za njimi, ko bo potrebna solidarnost. Colleagues, I will take blue cards after the first round. Uh, imamo nekaj modrih kartonov po prvem krogu govornikov, sedaj pa naslednji, Džani Pitela. Hvala, gospa predsedujoča. Po enem letu po nastanku prve grške krize smo spet tukaj in spet razpravljamo o Grčiji. Vmes se je ves svet spremenil. 3. junija bomo imeli pomemben referendum v Združenem kraljestvu. Evropa je v najtežji povojni krizi, mi pa smo še vedno tukaj, v tej dvorani, kjer ukvarjamo se z nekim remakom nekega grdega filma, ki smo ga že gledali. Nekaj se tukaj ne izide, kolegice in kolegi. Jasno moram povedati, da se temu lahko reče le eh, terapevtska zagnanost proti grškemu ljudstvu. Eurostat, kot eh, je rekel Bisar Moskoviči, nam je pred nekaj tedni eh, rekel, da so javne finance v Grčiji boljše, kot se je predvidevalo. Ogromno reform je bilo izvedenih. Seveda moramo še vedno skrbeti, da se res vse izvede, kot je eh, dogovoreno, še zlasti, ko gre za pravosodni sektor in javno upravo. Vendar se ne strinjam z kolegom eh, Webrom v eni zadevi. Osnovni problem ni v Atenah, ampak v mednarodnem denarnem skladu, v estromistih, ki z, v imenu eh, pravičnosti želijo kaznovati Grčijo in izvesti previdnostno vrčevanje. Torej, da naj Grčija izvede ukrepe in kot je že rekel mednarodni denarni sklad, ki bi uničili vsako gospodarstvo v današnjih razmerah v Evropi, izzivati novo krizo pomeni biti neodgovoren. Po uh, sestanku Evroskupine včeraj, zahvaljujoč delu uh, gospoda Moskovičja in uh, Evropske. Uh, komisije. Mislim, da lahko pozitivno zaključimo prvi pregled programa ekonomske prilagoditve za Grčijo in pri tem olajšamo, ne zmanjšamo dolg, eh, ki je nastal pred enim letom. Pri tem gre za naš ponis, ponos. V eh, skupini socialistov in demokratom verjamemo, da nasprotujoče se strani lahko najdejo rešitev, nek kompromis, ki bo da, za iteno pomen, je pomemben, eh, pomenil inteligentno rešitev in olajševanje dolga. Sedaj je prišel trenutek, ko moramo vsi prevzeti svoje odgovornosti. In naj tudi še enkrat jasno povem, če mednarodni denarni sklad želi sabotirati še enkrat ta dogovor, potem njihova vloga eh, ni taka in mi kot Evropska unija moramo biti sposobni nadaljevati sami. Eh, hvala lepa, gospod eh, Marija, ste dve minuti. Gospod Moskovič, gospod Weber, že šest let Eh, je, odkar smo podpisali memorandum o sporazumivanju in zmanjšanje 25 odstotno BDP-ja, 40 eh, odstotkov ljudi pod pragom revščine, zmanjševanje plač in pokojnin, eh, na milijone nezaposlenih, na tisoče zaprtih podjetij, ogromni davki in ogromna zadolženost še vedno pa se pretvarjamo, da je vse tako, kot mora biti in da je vse normalno. Ter zahtevamo dodatne ukrepe, dodatne reze 5,6 milijona evrov, kar je izglasovala vlad, grška vlada, koalicijska vlada. Dodatni eh, zniševanja 3,6 eh, milijard eh, evrov in avtomatični sistem rezanja porabe. To, ta nasilna prilagoditev in uh, eh, vrčevanje, to je podobno vla, temu, kar je počela sama Rosova vlada. Imamo uh, situacijo, ki je ne nadzorujemo. Še enkrat socialni amargedon, uh, eh, ki ga zahteva trojka, ki ga zahteva mednarodni denarni sklad in Evropska unija od grškega ljudstva kot ste rekli pravilno, gospa eh, Matela, to je, Pitela, to je pravi remake nekega filma, ki smo ga že gledali. Dobički, ki nastajajo iz grškega eh, programa, eh, je treba uporabiti za rast in razvoj. In kljub temu, da se ta del, da se določen del dolga Eh, ne zmanjšuje. Skoraj le 9 eh, milijon eh, evrov od 200 milijonov, ki jih je prejela Grčija, je šlo v oživitev realnega gospodarstva. Ostalo pa je ostalo v nemških in drugih evropskih bankah kar je dovolj, je dovolj. Gospod Weber, grško ljudstvo tega ne prenaša več in kmalo se bo ustrezno odzvalo na uh, trojko in to vrstne politike. Gospa Kolar. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala, gospod komisar, da ste prišli. No, lepo je slišati, kar ste povedali. Namreč to, da so bile sedaj razprave bolj konstruktivne, da se stvari odpirajo. No, vedno sem nekoliko v zadrehi, kajti vedno se nam zdi, kot da so tukaj neke razprave insiderov, torej, kot stvari gledamo od znotraj, precej tehnično. No, ampak za vse druge, za vse državljane, um, grške in pa druge, pa je stvar v tem, da že šest let, kot so povedali druge, že šest let uh, imamo različne vrhove o Grči. Šest let, ja, šlo je za um, konec tedna, um, 9. 10. maj uh, leta 2010 tudi šest let od tega, ko je Mario Monti pripravil ta program o enotnem trgu. Stvar pa je v tem, da ni pravih naložb, um, tudi Juncker načrt to sicer želi sedaj popraviti, ampak eh, to je problem v celotnem um, prostoru EU, ne samo v evrobmoču. Na splošno v EU mislim, da ni pravega napredka. Vedno iste razprave, vsebinske razprave uh, in v bistvu stopicamo na mesto. Kaj pa postopek? forma. Tudi tukaj mislim, da nismo napravili veliko za večjo legitimnost institucij. Seveda vem, da ni lahko, ni enostavno, naredili smo, kar smo lahko. Ampak gledajte, stvar je o tem, da počnemo marsikaj, ampak ni pravega rezultata, niti prej od. Um, programa petih predsednikov, niti od osnutka komisije, niti od drugih programov. In potem se v bistvu zdi, da um, vse uhaja iz rok. Um, Brexit mislim, da je bil dobra priložnost, da se bolj pogovorimo o prihodnosti Evropmoča in EU. Kajti sedaj vidimo, da so se nekatere stvari izjelovile. Kaj pa me še bolj skrbi? Tole, na primer, Marsikaj se prelaga do leta 2018. Zakaj? Ali zato, ker je to v interesu uh, Grčije ali pa zato, ker imamo volitve v Franciji pa v Nemčiji naslednje leto? Hvala. Hvala lepa, gospod Papadoli, za dve minuti. Najlepše hvala, gospa predsedoča. Gospod Weber, pet minut ste govorili za to, da ste petkrat napadli gospoda Ciprasa. In to naj bi bil v imaš eh, pomoč gospodu Mitsotakisu, ki je eh, vodja opozicije. Ampak nimate prav. Leta 2009 eh, so člani nove demokracije, ki so ustvarili dok 129 odstotkov um, BDP-ja, velik uh, primankljaj, torej niso izpeljali svojih politik, uh, pa Sok uh, je zaključil svojo vlado uh, za takim dolgom konc leta 2012. Torej, naj vam ponovim, gospod Waber, niste uspeli pomagati gospodu Samarasu in tudi ne boste pomagali gospodu Micotakisu. E, Grdki so glasovali za gospoda Ciprasa in želijo, da ostane premije. Danes je bil za eh, Grčijo v Evropi pozitiven dan. Evroskupina je bila, imela dober sestanek. Po mnogih letih eh, nezaposlenosti in rezov imamo končno nekaj dobrih novic, ki obetajo stabilnost eh, gospodarstva in boljše politike. Sedaj lahko načrtujemo rast ki temeli na eh, predvidevanjih in besedah Evropske komisije in gospoda Voskovičija. In ravno tako to bo tudi pomagalo Evropski uniji, da se izogne nepotrebni krizi ali ponovitvi krize oziroma destabilizacije Evropskega juga. Odzvali smo se na ekstravagantne in nepotrebne zahteve monetarnega sklada, zavrnili smo jih, eh, zavrnili smo še bolj nasilne zahteve eh, po vrčevanju, pripravili smo eh, načrt reševanja dolga, ki je v korist Grčije in ravno tako poskušamo doseči in izvesti vse obljube. Grčija bo opravila svojo nalogo in izvedla bo politike in reforme, ki jih je začela. Istočasno pa mora Evropska unija tudi odigrati svojo vlogo in eh, držati svojo besedo, ko gre za reševanje. Dobro, gospod Lambert. Merci, son... Hvala lepa. Na začetku vsakega mandata je gospod Juncker dejal, da je socialna pravičnost tako pomembna kot eh, stabilnost javnih financ. No, ampak od začetka krize in kljub različnim načrtom pomoči um, je to še vedno problem. Pred nekaj leti, um, leta 2009 je bilo um, ehm, naprimer nekaj revnih v Grčiji, ampak sedaj je toliko več, naprimer um, toliko dodatnih, koliko je prebivalstvo v Luksemburgu in pa na Malti, torej dodatnih 900 tisoč. No, nekateri, naprimer finančni sektor, so um, imeli dobiček um, od propada grškega gospodarstva, tako finance kot tudi um, vojaški sektor, ampak Grki pa plačujo ceno za vse to. Skratka, vidite, da um, nisem tako optimističen kot nekateri drugi po Evroskupini včeraj. Sedaj seveda lahko govorimo o tem, kako zmanjšati dolg, ampak Mislim, da je cena za samo razpravo ogromna. Ne moremo dejansko zmanjševati dolga, ne v praksi. Že leta 2010 bi morali stvari prestrukturirati, ampak vsaj zasebni upniki bi morali plačati del svoje odgovornosti. Sedaj vidimo, da se stvari uh, navidezno izboljšujejo, ampak v resnici pa ne. Obenem pa Grki zelo, zelo varčujo in trpijo. Sedaj, naprimer, vidimo, da so vsi morali zategovati um, pas, ampak tudi MDS uh, je dejal, da je to zategovanje pasu kontraproduktivno in nesmiselno. In IMF torej želi zmanjševati dolg in nekateri pravijo, da um, IMF mora biti vključen v takšne krize, ker pač vedno tako sodruja. Ampak um, marsikdo pa potem sploh ne posluša IMF-a obenem. Skratka, tisti, ki ustrajajo na varčevanju, morajo priznati, da so šli po napačni poti. In um, to vse skozi izpostavljamo, ampak tega nihče ne želi priznati. Uh, sploh, naprimer, če um, grška vlada ni njihove politične barve. Pa še nekaj, uh, kar ni bilo um, v sklepih te evroskupine, ni bilo govora o investicijah. Um, za 70 odstotkov se je zmanjšalo investiranje v Grči od začetka njihove krize. Uh, In potem pravijo, ja, um, saj boste dobili nekaj drobtinic iz jukrevega načrta, ampak to pač ne bo zadosti, če bo takšno pomankanje investicij. Potem naprej, um, potrebujemo tudi ustrezen fiskalni načrt. Ja, več grških vlad um, ni bilo ravno odušenih na tem, da bi dejansko se borili proti davčnim grofijam in utajam. Ampak um, evro območje države članice bi lahko pom pomagale svojim strokovnim znanjem, strokovnjaki. Um, ampak videli smo, da se to na koncu ni zgodilo. Niso poslali svojo štrokonjako v Grčijo. Pa še nekaj, um, res moramo radikalno spremeniti smer, če ne, ne bo šlo. Sedaj je Grčija ostala sama, je zapuščena, sama se bori s temi izzivi, tudi z migranti in njihove težave se bodo le še poslavšale. In obenem, um, niti država, niti gospodarstvo v Grčiji se ne bo um, popravilo in okrevalo. In še nekaj, um, mislim, da sedaj um, je to vse, kar je komisija um, lahko ponudila kot to zadnjo možnost. Najlepša hvala, gospod Wolf, tri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Leta 2001, ko predno smo so vstopili v EU, je grški minister rekel, končno bo Grčija v Evropski uniji, končno bomo imeli večji napredek in večjo stabilnost, končno bomo bili bolj sposobni bolje živeti. In pogledajte, s čim se Grki soočajo sedaj. Nezaposlenost skoraj 25 odstotkov, med mladini 52 odstotkov, mladi, ki so zapustili državo 120 eh, tisoč, eh, od eh, krize 600 tisoč, 6 tisoč ljudi je zagrešilo, zagrešilo samomor in vsako mesec eh, se eh, morajo boriti, da plačajo tistim, ki nadzorujejo njihove države. Evropska centralna banka in trojka. To so ti. A se temu reče napredek, a se temu reče rast in velika prihodnost za Grčijo, ki so si jo obetali leta 2001? Ne kaj pa so dosegli v času uh, krize. Nekdo je bil tukaj v tej uh, dvorani in je objemal uh, grškega uh, premjeja, ko uh, so Grki govorili uh, konec z. Uh, vrčevalnimi okrepi. Tako kot je rekel Bru, eh, Cezar eh, Brutusu, tudi ti, moj sin. Torej, eh, v času nove vlade in po referendumu so rekli, ne želimo si vrčevanja. A, še enkrat pa smo jih samo objemali, po drugi strani pa je Evropska unija počasi porivala nož v srce grškega ljudstva. In medtem, ko so še tukaj člani a, iz Grčije v EPP in Evropski socialni stranki, a, govorijo o solidarnosti in želijo, da jim pomagati. Uh, lepo si to lahko privoščiti s šampancem v rokah, medtem ko uh, ogromno uh, ljudi trpi in tudi družine, uh, več kot 6000 ljudi, ki so uh, izvedli samomor. Po petih letih se je gospodarstvo znižalo za 27 odstotkov, ampak obstaja upanje za grško ljudstvo. Kot je rekel gospod eh, Pitela, ja, v Združenem kraljestvu organiziramo referendum, da bomo zapustili Evropsko unijo. Naša eh, možnost za raz se s tem povečuje in ne bomo sužni Evropske centralne banke in ne bo nas kontroliral mednarodni sklad. Ampak če bi ostali in tudi če drugi ostanete v Evropski uniji, to se nama bo zgodilo. Eh, govorijo nam, da bodo eh, podjetja zapustila eh, Združeno kraljestvo. Govorim vam, zgodilo se bo ravno upravo. Obratno, ljudje bodo prihajali v Britanijo, ko bo enkrat svobodna 23. junija. Thank you. Next speaker is Mr. De Graaf, one minute and a half. Gospod De Graaf, minuta in pol. Voorzitter, Griekenland is bankroet. Hvala predsedujoča. Grčija je bankrotirana. Grčija je pacijent, ki potrebuje finančno injekcijo vsake pol leta. 215 milijardov sedaj. In kaj je bilo narejeno s tem denarjem? Okoli 10 milijard je pristalo v grškem proračunu, okoli 240, torej 250 pa je bilo porabljenih za plačila nemškim in francoskim bankam kar pomeni, da EU državljani plačujo ogromno ceno za napake, ki so bile narejene. Naprimer, tega denarja nikoli ne bomo dobili nazaj. Države tega ne bodo dobile nazaj. In ta denar, naprimer, so iztisnili iz uh, nizozemcev, ki trdo delajo. Kaj bi lahko mi doma naredili s tem 25 milijardami za zdravstvo, pokojnine, starejše, za krepitev naše varnosti in pa meja? Gospod Rute, predsednik sveta ministrov, je obljubil na zadnjih volitvah, da niti Penin bo odšel v Grčijo. Kakšna laž je bila to? Tako kot druge evropske države, tudi nizozemska sedaj trpi zaradi vrčevanja in zategovanja pasu. Vse to je bilo umetno vzdrževano zaradi umetne EU in Evrope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 imamo no, nov zakon, um, ki zmanjšuje uh, nekatere prihodke in pa pokonino. Sedaj je parlament izglasoval ta zakon, ampak to ni demokratično legitimno. Vsi mislim, da se strinjamo glede ene točke. EU, MDS in pa drugi se strinjamo o tem, kaj želimo doseči, torej cenejšo delovno silo in pa koristi za velika podjetja in multinacionalke. Kdo plačuje to? Državljani, običajni državljani. To bo še vedno tako očitno, vse dokler imamo politiko varčevanja in pa takšne reze pri porabi ter pa ukrepe na škodo ljudi tako v Evropski uniji kot tudi v Grčiji. Samo ena rešitev obstaja za vse to. Namreč to, da nasprotujemo kapitalizmu in pa da poskrbimo za to, da bodo ljudje dobili tisto, kar dejansko sami proizvedejo. Hvala, kjer je proizvedel. Gospod Kefalo Gijanis. Ih je dikjo. Hvala lepa, Churchill je imel prav, ko je rekel, da če želiš, da ne bi več imel problema z levico in s populisti, jim moraš pustiti nekaj mesecev voditi vlado. In ravno to se je zgodilo v Grčiji. Nekaj mesecev vlade levice je Grke veliko stalo. V času vlade premija Samara, Samarasa je bil cilj za reševalni svežen približno ena milijarde evra. Sedaj v času vlade Aleksica Ciprasa pa bomo potrebovali 4 milijarde evrov in potem še dodatni svežen za 3 milijarde evrov. Kaj ti vlada Aleksica Ciprasa se je odločila za enostavno pot, povišali so davke, ampak ko nekdo poviša davke, se zmanjšajo javni eh, prihodki. In preprosto tudi reforme, ki jih sprejemajo, ne delujejo. Zato bomo morali verjetno decembra spet razpravljati o reševalnem svežnju. Evropa je pokazala veliko solidarnosti že leta 2011, potem omejili smo potrebe po povračanju dolga iz 16 milijard na 4 milijarde evrov. Eh, sedaj moramo spodbuditi v Grčiji naložbe, produktivne sile družbe morajo ustvarjati dobiček. Samo na ta način lahko poskrbimo za rast v moji državi. Hvala lepa, naslednje gospod Gautieri za eh, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Težko bi bilo zanikati, da je memorandum o soglasju bil zelo ambiciozen in da skuša doseči ravnotežje med eh, socialno pravičnostjo, rastjo in konkurenčnostjo. Ta program pa je tudi zelo zahteven, eh, sredstva so bila vplačana vnaprej in eh, to za zelo širok obseg ukrepov. Istočasno je težko zanikati tudi to, da ta vlada kaže rezultate, da je zavezana reformom in da izvaja dogovorjeno. Zato je dobro, da smo končno dosegli dogovor o svežnju fiskalnih in strukturnih ukrepov, ki so potrebni za dokončanje prvega pregleda programa. Dober rezultat se mi zdi tudi to, da program kriznih ukrepov, ukrepov temeli na grškem predlogu in da ne usiljuje še več vrčevalnih ukrepov, ki bi bili politično in gospodarsko gledano. No, destabilizirajoči. Um, Napoved za leto 2015 se je izkazala za popolnoma napačno, zato bi sedaj morali biti bolj previdni. Upam, da se bo to končno zgodilo. Na koncu pozdravljam razpravo o, dodatni, o dodatnem zmanjševanju dolga. Sedaj imamo smernice in pa. Eh, kriterije za podaljšanje dospelosti, za določanje obresti na področju tristopenskega pristopa. To je še eden izmed pozitivnih ukrepov. Eh, tako da eh, res je, 9. maj je bil dober dan za Evropo, zahvaljujem se komisiji in komisarju Moskoviču za ključno vlogo, ki jo je odigral pri tem. Sedaj je treba pripraviti smernice evroskupine do 24. maja. Na ta način bomo Grčijo poslali na pot stabilnosti, rasti in zaposlovanja in poslali bomo jasen signal, da je Evropa sposobna rešiti težke krize in da lahko naredi vse, kar je potrebno za to, da lahko ohrani svojo stabilnost in integriteto. Hvala lepa, gospod Luka, naslednji. Meine Damen und Herren, es ist schon ein... Gospod in gospodje, Res je smešno poslušati te govore, ki skrivljajo dejstva in vse skupaj eh, skušajo prikazati skozi rožnata očala. Šest let je menilo, odkar so bile kršene evropske pogodbe za ustvarjanje maševalnih svežnje. Eh, eh, šest Pred šestimi leti smo rekli, tri leta bo trajal reševalni svežen, potem pa bo Grčija stala na svojih nogah. Sedaj je leto 2016 in Grčija ne stoji na lastnih nogah. Sedaj govorimo o 2017, 2018. Gospod Mokovič je rekel, desetletja bomo morali Grčiji še pomagati. Gospe in gospodje, ta politika je absurdna in ne more iti tako, da sedaj komisar opozarja na to, da bo Grčiji sedaj šlo bolje. To poslušamo že leta in leta. Vsakokrat je komisija. Eh, objavljala napačne napovedi, ki so se potem izkazale za neresnične. Če gospod Pitela, predsednik socialistov, pravi, da je Grčija v krizi zaradi, MD, eh, zaradi mednarodnega denarnega sklada, potem je to preproste skrivljanje dejstev. Grčija bi morala že pred leti iziti iz reševalnega svežnja. Ta politika je Eh, popolna katastrofa, Grčija bi morala izstopiti iz eh, evra in potem bi lahko odpišemo dolge. Grapini. Hvala lepa, gospa Grapini, bi vam rada zastavila vprašanje v okviru modrega kartona. Ali sprejmete vprašanje? Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc că a treia oară îmi dați voie să adresez o întrebare. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali možnost să zastavim to vprašanje. Gospod Lukas. Pravkar sem vam prisluhnila vašim stališčem in to me spominja na nekatere izmed predhodnih govornikov iz ELS-a. Kako vi razumete solidarnost? Grčija je polnopravna članica Evropske unije. V pogodbah je jasno zapisano, kaj pomeni solidarnost. Zanima me, Kaj vi razumete pod solidarnostjo, če gre za to, da moramo pomagati državi članici, ki se je znašla v težavah? Froga. Gospod Luka. Gospod Grapini, popolnoma se strinjam z vami. Biti moramo solidarni v Evropski uniji s tistimi, ki so revni, ki nimajo dovolj infrastrukture, kjer uh, socialne uh, strukture niso takšne, kot bi si želeli nisem pa mnenja gospa Grapini, da bi morali biti solidarni s tistimi, ki ne gospodarno gospodarijo. Ni treba, da smo solidarni s tistimi, ki so se prekomerno zadolžili. Ni treba, da smo solidarni s tistimi, ki se ne, držajo, ki se ne držijo dogovorjenih ukrepov. In to že leta. Tukaj je treba spomniti na načelo pogojevanja in moramo jasno povedati, če ni rezultatov, potem tudi mi ne bomo plačali. Hvala, naslednji gospod, a tu za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Pogajanja med evropskimi institucijami in pa Grčjo trajajo že šest let in v bistvu je to res um, čuden prizor, um, finančna kalvarija, težave in nemogoče je to nekako premagati. Grčija je bila in pa je na robu bankrota in to je tudi nje, njihov del odgovornosti, ker so uh, ponarejevali svoje račune. Prav tako pa so krivi še drugi. Že leta 2009, naprimer, je bilo jasno, da bodo izgube velike, ampak lahko bi precej zmanjšali težave, tako da bi bil na koncu dolg manjši. Grški organi bi lahko našli pravi odgovor na demokratičen način, tako bi lahko ponovno pridobili zaupanje vseh vlagateljev in to zaupanje so potrebovali. To je bila možnost, ampak namesto tega pa so vzpostavili čisto drugačno, nemogočo schemo. Sedaj v bistvu imamo državo, um, ki ima um, dolg, ki je 200 odstotkov BDP-ja. Sedaj je evroobmoče na kocki, ni več spoštovanja pakta za stabilnost in rast in mislim, da sedaj se kar dajo posojila, um, zato da se plačujo stara posojila. To je iluzija in to bo privedlo v dramo, tragedijo. Uh, V zakolisju potekajo razprave, ampak mislim, da se mora to spremeniti. Predvsem moramo biti realistični. To, hvala. Speaker, Mr. Hvala, naslednji je gospod Čovntist. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, včerajšnja odločitev evroskupine je usiljevanje pravil močnih revnim. Še enkrat ste obljubili, da boste razbremenili Grčijo, da boste znižali dolg, ne da bi ob tem pojasnili, kdaj se bo to zgodilo. Še enkrat so bili sprejeti eh, varčevalni ukrepi v eh, imenu te obljube. Dali smo ključe upnikom, ki bodo sedaj določali zakonodajo v Grčiji in eh, tudi gospodarske politike. Oni bodo odločali o primarnem presežku, o davčnih stopnjah za velika podjetja, o davki, ki jih mora plačevati navadni državljani. Gospod Moskoviči, ustvarili smo Evropo brezposelnosti, Evropo recesije. Uh, sedaj samo slepo potrjujemo neke ukrepe in verjetno boste lahko pričakovali k malo upor Grkov in pa tudi Francozov, ki bodo začeli protestirati proti takšnim politikam svoje vlade. Gospod Čuntis, gospod Zani vam želi zastaviti vprašanje v okviru postopka modrega kartona, ali ga sprejmete? Izvolite. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony, meg önnek. Hála lépa. Gospa predsedujúča, Hvala poslancu, da je sprejel vprašanje. Mislim, da je napočila ura resnice in sprašujem vas, kakšna pa bi bila rešitev? Veliko poslušamo o tem, kaj rešitev ni, ampak kakšna bi po vašem mnenju morala biti rešitev? Hvala, kolega, za to vprašanje. Spoštovani kolega, mi smo poznali rešitev, tudi komisija jo pozna, evroskupina jo pozna, vsi poznajo rešitev. Grški dolg uporabljajo kot ozvod za to, da bi lahko Grči usilevali ekonomske politike. Ko smo razumeli, da obstaja problem v zvezi z grškim dolgom, bi lahko nemudoma nemu uh, začeli z ukrepi za blažitev dolga, namesto da smo uh, sedaj sprejeli mehanizme, ki so vodili do vrčevalnih ukrepov in razgradnje socialne države, ampak nismo se odločili za to. Eh, na podlagi podatkov nemške strokovne skupine je skoraj 200 milijard evrov, ki so bili dani Grčiji v zadnjih nekaj letih, končalo v rokah nemških bank. Velik delež tega denarja torej. In eh, tudi komisija je priznala svoje eh, napake. Hvala lepa, naslednja je gospod Urtasun za eno minuto. No, no, no puedo evitar sonreír. Ja, kar uh, nasmehniti se moram, ko ljudska stranka daje lekcije grški vladi. To se mi zdi prav drzno. Kakorkoli. Treba je povedati, da je Grčija v zadnjih dneh v nekakšnem nemogočem eh, sendviču eh, pod pritiski evropskih upnikov, ki noče prestrukturirati dolga, čeprav vsi vedo, da je to, da je to potrebno in na drugi strani imamo še prisilne ukrepe MDS-a. Včeraj smo naredili nekaj majhnih ukrepov, korakov, ampak to ni dovolj. Gospod komisar, treba je prestrukturirati dolg. Že od leta 2010 vemo, da dolg ni vzdržen in zato ga je treba kar se da hitro prestrukturirati. In še ena stvar. Eh, Grčija, ki ima danes eh, eh, eno točko presežka več, kot smo zahtevali za izid iz programa, je res je res uh, pretirano. Zdi se mi, da zahtevamo ukrepe, ki so nemogoče. Ne smemo več dušiti krškega gospodarstva, ne smemo več postavljati nemogočih zahtev. Hvala lepa, dobili ste vprašanje gospoda Fronzulike v postopku modrega kartona. Ga sprejmete? Da. Gospod Fronzulika. Madam, uh, madam Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, naš kolega je omenil uh, pritiske Evropske unije in mednarodnega denarnega sklada. Grčija je dosegla napredek na fiskalnem področju. In uh, to je moje vprašanje. Ali mislite, da bi morda MDS in ta Evropska unija, Evropska komisija morali najti neko skupno politično in finančno rešitev? Thank you, Mr. Urtasun. Yeah, dear colleague, I think that would be the ideal. Ja, kolega, to bi se zgodilo v idealnem primeru, ampak eh, zato potrebujemo razumne ukrepe. Potrebujemo prestrukturiranje dolga, eh, to evropske institucije nočejo sprejeti in moramo se izogniti dodatnim varčevalnim ukrepom. To potrebujemo. Če bi na osnovi tega dvojega lahko našli skupen dogovor, potem bi to bilo super, ampak to je nujno potrebno. Do sedaj pa so takšne rešitve blokirale tako evropske institucije kakor tudi MDS. Eh, pred kratkim smo eh, slavili dan Evrope, ampak to je bil bolj pogrebni marš, glede na to, kar se dogaja se sedaj. Vsi reševalni programi se do zdaj niso obnesli in eh, študijo Anders Barda kaže, da je le eh, cela, eh, nič cela devet milijona evrov od celotnega paketa šlo dejansko v žepe Grkov, ostalo pa je šlo v žepe finančnih inštitucij. Gre za uh, smešno zmanjševanje, uh, gre za zločin proti Grčem, Grkom, uh, pritiskajo jih uh, fiskalno, uh, zgubljajo vse socialne pravice in že 12. Uh, reform eh, pokojninskega sistema je eh, bilo izvedenih. Zraven se postavlja še sistem pogojnih ukrepov, kjer niso jasne pogoji. Eh, očitno je nejasno, kaj se bo zgodilo z ehm, Grčijo v prihodnje. Hvala lepa, gospod ehm, Vilimski je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod in gospodje, kako, eh, koliko krat smo že slišali, da bo aktualni program pomoči Grčiji sedaj končno deloval, koliko krat smo v 28 parlamentih držav članic poslušali, da bodo te milijarde sedaj rešile Grčijo, da to ni izgubljen denar, ki ga zažigamo na Peloponezu. Danes vemo, da je vsak reševalni svežen situacijo samo še poslabšal. 180 odstotkov BDP-ja znaša trenutni grški dolg in vsak ekonomist vam bo povedal, da to ne moreš refinancirati. Če si ogledate še senčno stran vse te politike pomoči, eh, danes eh, oziroma ta teden je Evropski inštitut za management in tehnologijo objavil zanimive podatke v Eh, špiglu, v eh, časniku Der Špigl. 95 odstotkov denarja dejansko ni šlo v roke Grčije. Večina jih tega denarja iz reševalnega svežnja je šlo v roke bankam in te so se ukvarjale z dvomljivo politiko. Eh, poceni denar so kupovali z nizkimi obrestmi, 20 odstotkov so potem nabili obresti na to in dejansko niso pomagali realnemu gospodarstvu. Dejansko bi bilo najboljše, če bi Grčijo izuzeli iz, iz območja evra, zato da bi si Grčija lahko počasi opomogla. In uh, na ta način bi Grčija tudi imela možnost uh, spet si zagotoviti prihodnost in prihodnost za svoje državljane. Hvala lepa, gospod Fultuli, se naslednji. Testo je jo teatro tu paralogu. Hvala lepa. Ja, res je, da vedno znova gledamo en in isti film. In presenetljivo se mi zdi, da ste tako brezbrižni do trpljenja grškega ljudstva. Slepo sledimo politiki Nemčije. Eh, dejansko so politiki zatajili svoje obljube grškemu ljudstvu. Grčijo si izročili v roke našim tako imenovanim upnikom in partnerjem v Evropski uniji. Sočasno smo uničili izobraževalni sistem, sistem zdravstva, socialni sistem in tako naprej. Kaj se je zgodilo? Velike banke so, um, si pokrile izgube z državnim denarjem. Vsi vemo, da je več kot 20 odstotkov denarja iz reševalnega svežnja končalo v nemških bankah. To je študija, ki je bila uh, sedaj objavljena. In vemo tudi, da se je dolg samo še povečal. Še vedno pa poslušamo Evropsko komisijo, ki situacijo eh, opisuje kot dobro, čeprav vemo, kam to se skupaj vodi. Zdela se, da smo na dobri poti. No, potem, čez nekaj časa, um, so začeli izvajati reforme. Potem pa je prišel Aleksij Cipras. Res škoda, da smo izgubili toliko časa vmes, eh, kajti, um, ko je vladal sama rast, se je začela gospodarska rast v Grčiji. No, kljub vsemu temu, pa smo danes lahko veseli, torej, zaradi konkretnega napredka. No, ampak tisti, ki so poskrbeli za ta napredek, so grški ljudje. In mislim, da so bili zelo pogumni. Grški državljani so se zelo potrudili in pogosto niso dobili nikakršnih koristi. Zelo težke čase so preživljali. Oni, torej Grki, so v prvi bojni črti, oni so tudi morali pretrpeti vse te posledice politik in različnih reform. Veliko je razlik razkola v grški družbi. Nekateri so preveč privilegirani, drugi pa so v preveliki stiski. Moramo biti jasni, evroskupina sicer sedaj ni vsega razrešila za Grčijo. Mislim, da uh, Grki dobro vedo, da je evropska politika tudi vezana na njihove reforme. Sedaj Grčija vedno um, bolj kopiči dolg, skoraj 200 odstotkov je ta dolg glede na BDP. Uh, in eh, evropsko javno mnenje tega ne bo sprejelo. Razen, če um, Grki dejansko nekaj storijo za to in če se bo na koncu grško gospodarstvo dejansko izboljšalo. No, ampak danes pa moramo priznati, eh, evropska solidarnost je nujna. Nekateri to sicer kritizirajo, ampak eh, brez te solidarnosti bi bila Grčija še toliko v hujši krizi. Hvala. Um... Hvala lepa, gospa Grostet. Gospod Epitideos, bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Boste sprejeli vprašanje? izvolite kolega farjasova ker je schnabel povedal in parem vašemu hvala lepa spoštovana kolegica da ste sprejeli moje vprašanje prej ste omenili napredek ki je bil dosežen v grčiji v času vlade samarasa ali se zavedate da je on eden od tistih ki so povzročili to grozovito gospodarsko situacijo v Grčiji. On je tisti, ki je podpisal memorandum o, sporazum, o razumevanju, ki je pravzaprav razlog, zakaj je potem prišlo do trenutnega stanja. On je tudi tisti, ki je prekršil demokratično tradicijo in v zapor poslal vodjo naše stranke, pa tudi člane naše stranke. Je to ta gospod Samaras, ki ga tako hvalite? Edino, kar lahko trdim je, da smo v času gospoda Samarasa že opazili gospodarsko rast v Grčiji. Spomnim se, da sem sama o tem takrat govorila. V Franciji takrat še nismo imeli takšne rasti, kot je bila v Grčiji. Določene reforme so se sprejemale, zagotovo kdo nosi tudi odgovornost, ta odgovornost je deljena, ampak vsaj začetek rasti je bil nekaj pozitivnega in škoda je, da smo izgubili toliko časa od takrat. Hvala lepa. Gospod Bulman, minuto in pol. Vete kolegine. Kolegice in kolegi. Če si pogledamo evroskupino, mislim, da se počasi, počasi vrača razum na srečanja finančnih ministrov. Gospod Moskovisi, osebno se želim zahvaliti vam in vašim sodelavcem za prispevek k temu, z delom je treba nadaljevati. 24. maja potrebujemo rezultate. Veliko je brezposobnih. Naložbene kvote so nizke. Od krize 2008, 2009, 2010 smo v težavah. Potrebujemo rast in delo za ljudi v Grčiji. Kolegice in kolegi iz ELS tri pomembne člane iz vaše skupine sem slišal, ki so govorili o tem, da so vaše vlade v jugu Evrope naredile vedno nekaj prav, vsi ostali pa nekaj narobe. Mislim, da niti sami tega ne verjamete. Če se vrnete kdaj nazaj, lepo prosim, da nam predstavite seznam reform, ki jih je izvedel Samaras. Če tega ne morete, potem argument pade. Mislim, da potrebujemo gospodarsko perspektivo, ne samo za Grčijo, ampak za celotno Južno Evropo. Govoriti moramo o tem, kako bi lahko talente v Južni Evropi izkoristili, da bi prispevali k porodelitvi ekonomskih bremen v Evropi. V to razpravo se moramo spustiti, ne pa samo, da se govorimo, da govorimo o premagovanju dolgov. Hvala. Hvala lepa, gospod Starbati, za minuto. Pa, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Pitela je govoril o tem, da se mu zdi, kot da je v filmu. Tudi za me to velja. Zdi se mi, da se vedno znova pojavljajo nove in iste scene. Ta vtis imam. In že zelo veliko krat sem to slišal v parlamentu, da moramo in moramo to storiti. Gospod Moskovici pravi, da mora Grčija storiti to in to. Potem pravi, da bo temu sledila rast, da bodo sledile naložbe in konkurenčnost. Ne, nič ne bo prišlo. Časopis The Economist je ugotovil, da je grško gospodarstvo brezupno nekonkurenčno. Poglejte si statistiko. Zakaj je stopnja brezposobnosti v Nemčiji padla z 10 na 5 odstotkov? Zakaj je na jugu Evrope stopnja brezposobnosti z 10 narasla na 15? Zato, ker govorimo o relativnih cenah. Evropski parlament pa pleše okrog glavnega problema evra, ne da bi želeli spregovoriti o tistemu, o čemer bi bilo dejansko treba. Hvala, gospod Torvalc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da bi morali zauzeti nekoliko širši pogled na te težave. Če si pogledate nazaj v zgodovino, boste ugotovili, da je v 50-ih in 60-ih letih bil nek splošen trend v Evropi naslednji. Vsi so bili takrat na poti v nebesa do Petrovih vrat. 5 do 6 odstotna rast je bila, v 70 letih so se zadeve spremenile, sedaj potrebujemo novo kohezijsko politiko. Vendar, če želimo novo kohezijsko politiko, potrebujemo tudi ustrezna proračunska sredstva za soočanje s temi izzivi. Nima smisla, da v tej dvorani govorimo o tem, kdo je kaj storil narobe. Ni enega samega politika, vodi si v tem parlamentu ali v katerem koli drugem parlamentu, ki bi lahko trdil, da je storil čisto vse prav. Skoraj da vsak politik ima maslo na glavi. Tako da bi se morali prenehati obtoževati delati bi morali na novem proračunu, skušati bi morali razrešiti težave tistih držav v Evropi, ki so trenutno v nevarnih vodah. Hvala. Hvala lepa, gospa Sakorafa, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vesela sem, da ste številni danes priznali, da je bil storjen zločin zoper Grke. Ampak, drage kolegice in kolegi, včerajšnji dogodki zgolj še enkrat potrjujejo, da v Evropi vlada dominantna sila, ki ji ni mar za demokracijo, človeška življenja ali človekove pravice. Uporablja vse vzvode in povzroča bolečino. V Grčiji je ministerski predsednik, ki izvaja to politiko in pravi, da je radikalna alternativna pot iluzija. Obstaja tudi Evropa moči, ki je tu predvsej samozavestna in ve, kaj hoče. V Evropi ni socialne pravičnosti. Modus operandi vemo, kakšen je, ampak pri nas se nismo uklonili diktatu, mi smo rekli, da ne bi smeli reševati bank. Vprašanje je, kaj je za koga najbolj prav ali je tisto, kar je dobro za grške državljane, res dobro tudi za Evropo. Obstajate torej dve nasprotujoči si realnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Žuli. Hvala. Dnevnik Handelsblad je trdil, da je 85 odstotkov grške pomoči bilo namenjenih reševanju bank, oziroma 95 odstotkov pet odstotkov je šlo dejansko za pomoč državljanom. Ministerski predsednik Cipras pa zahteva, da se še enkrat preuči grški dolg. Včeraj so v evroskupini takoj začeli razpravljati o tem vprašanju. Govorijo o tem, kako bi prestrukturirali dolg, ne da bi zaključili program, ki se trenutno izvaja in se bo zaključil leta 2018. Ampak kako lahko gospodarstvo načrtuje za prihodnost v danih okoliščinah? Socialna in gospodarska agonija je tista, ki bomo priča, če se odločitve ne bodo takoj sprejele. Grki ne potrebujejo novega vrčevalnega načrta. Prestrukturiranje tudi ni najbolj smotrno. Nujno bo v danih okoliščinah dolg odpisati. Upniki ne bodo dobili denarja, ki so ga posodili, če bomo to storili, Grki pa tudi ne bodo rešeni. Zato, gospod komisar, zakaj ustrajate na tej poti? Hvala lepa. Gospa von Štork. Je ni v dvorani. Gospod Filipo je naslednji za minuto in pol. V sredo je Handelsblatt, nemški dnevnik, končno izpostavil tisto, kar resni strokovnjaki trdijo že nekaj časa. Namreč, da pomoč Grčiji ni bila pomoč grškim državljanom, ampak pomoč bankam. 95 odstotkov vseh sredstev, ki smo jih namenili Grčiji, je šlo za banke. In zelo majhen del te pomoči je šel Grkom. Zaradi tega so tudi socialne težave vse večje. Od leta 2010, ko je mednarodni denarni sklad predvidel bankrot Grčije, je zlasti Evropska komisija bila tista, ki je vzpostavljala in ohranjala to poncevo schemo. Reševali ste banke na mesto državljanov. Grčija je še naprej najemala posojila na mesto, da bi leta odplačevala. Poleg tega ste neusmiljeno in zgodovinsko gledano najbolj strogo kaznovali Grke, ki so izbrali drugo pot, ko so izvolili Ciprasa in ko so pred malo več kot enim letom zavrnili Grš, eh, pomoč na referendumu. Cipras ni bil dovolj pogumen, da bi se vam uprl, ni bil dovolj pogumen, da bi izbral pot iz evra za svojo državo. Evropska centralna banka vsak dan izsiljuje, ko gre za likvidnost, vi nosite odgovornost za celotno situacijo. Dejstvo pa je, da so politiki izbrali to pot. Vi ste včeraj slavili ustanovne očete evropskega projekta in upam, da ta evropska maškarada ne bo doživela še ene obletnice in da bomo končno lahko prisluhnili državljanom, ki se zauzemajo za sodelovanje med svobodnimi narodi. Hvala. Hvala lepa, gospod Murašan, za minuto in pol. Much, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolege, gospod komisar. Situacija, v kateri se Grčija trenutno nahaja, je rezultat političnih ukrepov, ki jih je sprejela ta vlada, odkar je na oblasti jih je sprejemala. Od druge polovice leta 2014 je ta vlada na oblasti, gospodarska rast, ki so jo napovedovali za leto 2015, je bila 2 odstotka, ampak lani je ta vlada se to ogrozila če bodo ga br, grške banke zaprte tri tedne, bo to ogrozilo gospodarstvo. Kakšna je pot naprej? Po mojem mnenju reforme. Reforme so tisto, kar Grčija potrebuje. Potrebujemo očinkovito javno upravo, to bi koristilo državljanom. Grčija potrebuje bolj konkurenčen, fleksibilen trg dela, to bi omogočilo državljanom, da najdejo delo, še posebej mladim. Vlada mora omogočiti mladim, da vzpostavijo svoja podjetja, odzivati se morajo na potrebe na trgu dela, podjetja morajo biti dobro vodena. Tako bo Grčija postala bolj konkurenčna, s tem bo pritegnila naložbe in ustvarila nova delovna mesta. Na Irskem, v Španiji, na Cipru in na Portugalskem smo bili priča takšnim trendom. Enako se lahko zgodi tudi Grčiji. Če gospodarstvo ne bo reformirano, močno bo vse zgolj rešitev za kratki čas. Če bomo zagotovili nova posojila s tem ne bomo pomirili na vlagateljev zgolj Grčijo bomo dodatno zadolžili. Hvala lepa, gospa Berez, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Več različnih možnosti imamo za grško rešitev, ampak na podlagi zasedanja Evroskupine včeraj lahko trdimo naslednje. Grška vlada je storila veliko na področju reforme proračuna in to lahko pozdravimo. V nedeljo so v Atenah sprejeli pokojninski zakon, zaradi katerega bodo privrčevali 3 milijarde letno. Aleksi Cipras je tudi sprejel določene obveznosti v okviru sporazuma iz lanskega leta. Te obveznosti je izpolnil, zato je tudi njegova kredibilnost pri institucijah zagotovljena in morali bi jo spodbujati. Mislim, da je končno prevladala zdrava pamet, ko gre za reševanje grškega vprašanja. Grkom smo od leta 2012 obljubljali, da jim bomo pomagali, to smo tudi lani še enkrat potrdili. Ponovno se je vzpostavil optimizem, ampak optimizem moramo upravičiti, to pa lahko storimo tako, da bomo sprejeli lucidne odločitve. 24. maj je rok za prestrukturiranje grškega dolga. Vlagatelji zavarovalniški trgi in ostali trgi pa morajo končno nastoriti prvi korak, ki vodi proti dolgoročnemu celju. Želimo si, da bi Grčija ostala v evroobmočju in da bi vsi pomagali. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Mono, za minuto. Kljub vašemu čudovitemu sporazumu, ki je bil sprejet avgusta 2015, ugotavljamo, da se v Grčiji ni nič razrešilo še vedno se zateguje pas, trojka zgolj nalaga dodatne obveznosti Grči, zahteva, da odplača dolg, ki ga je praktično nemogoče odplačati. Grčija naj bi bil, bila rak rana v evroobmočju. Kakršen koli herkat bi bil neodgovoren, zato ker bi na tak način, po mojem mnenju, zgolj zanetili požar na področju evropskih financ. Sprejeti bi morali moratori na grški dolg, prestrukturirati bi morali glavnico in obresti in s tem Grčijo omogočiti nove začetke. Vendar mora Grčija izpolniti tri ključne pogoje. Monetarna suverenost, izstopiti mora iz evra območja, na podlagi nacionalnih bančnih ukrepov bi morala razrešiti težave. Potem odpis dveh milijard dolga, ki ga mora Grčija poplačati Nemčiji in izvira iz zgodovine. Poleg tega pa ugotavljamo, da se v zibalski demokraciji trenutno vrši huda humanitarna kriza. Hvala. Hvala lepa, gospod Kircos, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Grči imamo nekaj dobrih novic, pa tudi nekaj slabih gospodarskih novic. Dobra novica je, da je Ciprasova vlada opustila strategijo boja proti evro območju, sedaj opravlja vse tisto, kar je potrebno za prilagoditev. Ne želimo, da bi se kriza z leta 2015 ponovila. Obstajajo pa tudi slabe novice. Kot prvo, zelo visoko ceno bomo morali plačati za reševanje neuspešnega poskusa Cipra Svarofakis v letu 2015. Potem gospodarska mešanica, ki jo je pripravila vlada Sirize, se osredotoča na visoko obdavčenje podjetij, kar pomeni, da bodo nastale težave tudi pri delovanju samega gospodarstva. Tretja zadeva. Na zahtevo IMF-a e je Ciprasova vlada sprejela tudi to, da se vzpostavijo dodatni ukrepi do leta 2018. S tem je bilo poslano sporočilo, da grški problem ni ravno najbolj verodostojen, kar pomeni, da bomo morali tudi odpraviti zadnji tretji sporazum. Potencial za rast je omejen. Vse skupaj pa je rezultat levičarske populistične politike. Siriza je zmagala na volitvah leta 2014. Takrat Grčija ni mogla izstopiti iz tega sporazuma, ki je takrat zagotavljal milijardo in pol evrov. Ciprasova vlada je najavila oziroma bo še najavila ukrepe, ki so vredni vsaj desetkrat več. Mislim, da to veliko pove o populizmu. Upam, da smo se nekaj naučili iz te lekcije v Grči. Hvala. Hvala lepa, gospa Kajli. No, Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Grški državljani vedno bolj trpijo. Pokojnine so vse nižje, davki so vse višji nosijo jih najbolj revni državljani. Nekateri so zaradi tega zelo veseli, zato ker je to po njihovem mnenju skladno s željami trojke. Včasih smo nekoliko hinavski. Ugotavljamo, da je bil danes podpisan sporazum, ki je v nasprotju z interesi najšipkejših državljanov. Podpiramo očitno zgolj Šojblovo politiko in politiko mednarodnega denarnega sklada. Kakršno koli zmanjševanje dolga je preloženo do leta 2018. Grške državljane bodo torej prodali tujim skladom, istočasno pa bo vlada slavila. Tako da se mi zdi, da ne bi smeli razpravljati o solidarnosti, če nas praktično ne zanimajo državljani. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tank za minuto. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Šojbl je rekel, da je Grčija sprejela napačno odločitev, zato mora trpeti posledice te odločitve. bolj ko se Grčija približuje zastavljenemu cilju, bolj se ta cilj pomika naprej. Strukturne in prilagoditvene reforme so bile nujno potrebne in veliko smo storili na tem področju, žal pa se je zastavljeni cilj prestavil. Govoriti bi morali tudi o nerealnih zahtevah, ki jih evropske države nalagajo Grči. Kristin Lagarde je rekla, da je 3,5 odstotna rast realna. Že v letu 2010 je Mednarodni denarni sklad govoril o tem, da bi morali nekoliko razbremeniti Grčijo zaradi zadolženosti. Šojbel je omenjal tudi sankcije, ki očitno niso delovale. Mislim, da bi se morali nekaj naučiti iz teh napak. V vsakem primeru moramo Grči pomagati, da se ponovno postavi na noge. Hvala lepa, gospod Kirko, za minuto. Ja. No, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evroskupina je včeraj pokazala, da evropska, evropske institucije in grška vlada skupaj delujejo. Trije memorandumi, dve pozitivni oceni in še vedno je na oblasti vlada, ki govori o triumfu in o tem, kako bo šlo jutri na bolje. Državljani pogotavljajo, da so obremenjeni s problemi, ki se zgolj večajo. Evropske institucije se ukvarjajo zgolj s proračunskimi cilji, ampak kako naj dosežemo kakršnekoli cilje, če nimamo gospodarske rasti? Mislim, da bi morali pod vprašaj postaviti grški klientelizem, če želimo dejansko doseči zastavljene cilje. Poti iz krize ne bomo našli, če ne bomo začeli izvajati reform. Zagotoviti je treba boljšo javno upravo, poskrbeti za reforme na področju kmetijstva. Tudi pravosodje bi moralo začeti hitreje delovati, odpraviti je treba korupcijo in goljufije pri javnih sredstvih trenutna vlada ni nič storila za to, da bi to spremenila. Hvala lepa, gospod Fernandez, za minuto. Mikrofon. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil komisarju Moskoviciju za delo, ki ga je opravil v zadnjem letu. Od lanske pomladi smo bili priča tudi referendumu v zadnjem trenutku, tik pred tem, ko smo dosegli sporazum. Leto je minilo od tega dogodka, sprejeli smo nov sporazum, nov dogovor, ki je po mojem mnenju razumen. Tudi kolegica Eva Kajli je imela nekaj pripomb na ta sporazum, pravi, da ne veče lahko zaupamo vladi Sirize. Mislim pa, da smo vseeno sprejeli razumen dogovor. Pomembno je, da se osredotočimo na manjše število reform, ki bodo dosledno izpeljane v pomembnih sektorjih, naprimer v sektorju izvoza. V preteklosti smo storili kar nekaj napak, izvali smo tudi reforme, ki so zavrle rast. Slišali smo tudi, da se bomo morali lotiti vprašanja dolga. Kompromis je možen, vendar ne smemo več čakati, kajti grški državljani ne morejo še naprej trpeti zaradi vrčevanja, zaenkrat nimajo nobene prihodnosti in zato izgubljajo zaupanje v Evropo. Hvala lepa, gospod Mauride, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Moskovici, danes smo veliko govorili o preteklosti, ni pa smo, nismo pa veliko govorili o sedanjosti in prihodnosti. Vprašanje je zelo enostavno. Dogovorili smo se o načrtu, ki gre v pravo smer, v smer proti rasti, čeprav je bil ta načrt sprejet nekoliko pozno. Na okljub težavam, ki smo jih imeli, na okljub napakam, ki so bile storjene, so se reforme začele izvajati. Vprašanje pa je naslednje, ali želimo pomagati Grkom, ali lahko pomagamo Grkom, ki še vedno trpijo, oni so vendarle člani naše družine. Pomagati moramo grškim državljanom ki odpirajo svoja vrata tudi tistim državljanom, ki bežijo iz vojnih območij in v nekaterih drugih državah v Evropi naletijo na zidove in zaprta vrata. Mislim, da bi morali Grka nekoliko razbremeniti, kar se dolga tiče, da bi dolg postal nekoliko bolj upravljiv. Zagotoviti je treba tudi ustrezne naložbe, vendar kdo bo vlagal v gospodarstvo, ki je nestabilno. Vlada bi morala sprejeti preventivne ukrepe, ne pa preveč eh, restriktivnih ukrepov. Hvala. Hvala lepa. S tem je konec razprave s predstavniki političnih skupin. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče, gospod Spiraki. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Moskovisi. Da, včeraj je Evroskupina ponovila odločitev z novembra 2015 glede dolga, vendar dodali so avtomatsko korekcijo. To je odločitev, ki smo jo čakali 4 leta in od januarja 2015. So Grki izgubili 9 milijard evrov vi kot kreditodajalci ste prav tako odgovorni za to, ker podpirate politike, ki spodbujajo izogibanje davkom in izogibanje prispevkom. Grčija ne potrebuje novih programov, potrebujemo novo politiko z manj porabe, potrebujemo tudi novo vlado, ki bo začela izvajati strukturne reforme, zato da ne bomo govorili več o grškem problemu tukaj ampak da bo Grčija zvezda v središču Evrope in da se boste vi lahko držali svojih besed. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da je res nujno, da spremenimo pristop. Ne moremo zauzeti zgolj računovodskega finančnega pristopa. Grčiji moramo zagotoviti nove perspektive, še posebej pa grškim državljanom. V dveh smerih bi morali delati sočasno. Seveda potrebujemo temeljne reforme, tega se vsi zavedamo. Uprava, pravosodje, zdravstvo, to so področja, kjer potrebujemo reforme. Bi pa še nekaj dodala. Če bi te reforme sprejeli v preteklosti, danes ne bi imeli s tem težav v okviru Ciprasove vlade. Druga zadeva, zagotovo moramo prestrukturirati dolg. Preusmeriti ga moramo, zagotoviti moramo finančno pomoč in jo nameniti konstruktivnim projektom, da bodo v Grčiji ponovno spostavili industrijo, kmetijstvo, da bo imela Grčija možnosti izvajati nove rešitve tudi na energetskem področju. Nekateri menijo, da v Grči stvari ne poteka tako, kot bi morale, da se nič nikamor ne premakne, ampak mislim, da bi vseeno Grkom in Grški državi morali stati ob strani, da zagotovimo boljšo prihodnost. Hvala, gospod Andrew Rakis. Hvala lepa. Beli dim iz evroskupine je dober znak, ampak cena zato bo visoka, več davkov in višji socialni prispevki za delavce. To ni dober znak za grško gospodarstvo. Prav tako gre za generacijsko nepoštenost. Tisti, ki delajo zdaj, bodo delali več, plačali več, njihove pokojnine pa bodo nižje, zato so krivi kredito dajalci. V naši strategiji torej ni vizije, mislim, da evropejci ne cenijo lekcij iz preteklosti. Če menite, da je mednarodni denarni sklad rešitev za grško situacijo, se motite. Če menite, da lahko zapustimo program ali da naženemo mednarodni denarni sklad, nam dajte možnost, da gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Sem z Irske in sočustvujem z Grki in tudi z grško vlado. To, kar muči njih, je tudi mučilo nas. Tudi nam so govorili, da bi bilo bolje, če gremo iz evroobmočja, da ne bomo nikoli odplačali dolga in tako naprej. No, nekaj let kasneje, zahvaljujoč dobri vladi in zahvaljujoč žrtvam irskih ljudi smo zdaj na hitreje raztoče gospodarstvo v Evropi. Upam, da bomo lahko enako rekli za Grčijo čez nekaj let. Ko sem zadnjič tukaj govoril, sem bil kritičen do premijeja v Grčiji. Rekel sem, da naj postane pravi vodja, ne pa da samo da intervjuje. In če sem pošten, je dejansko spremenil svoj pristop. In zato je potrebnega veliko poguma. Takrat je bil njegov finančni minister gospod Varofakis in zdaj so se stvari spremenile. Dejansko moramo storiti karkoli je mogoče, zato da bi bili prožni za grško vlado, da bodo oni lahko zagotovili gospodarsko rast, zato da bodo tudi oni tako uspešni, kot smo mi zdaj na Irskem. Hvala. Hvala, gospod Kaputo. Grazie, Presidente. Hvala gospa predsedujoča, morda je treba priznati, da je Evropska unija naredila nekaj napak pri svoji politiki zategovanja pasu. pasu. E, to, kar so zahtevali od Grkov, je bilo pretirano in ni pa uh, zagnalo grškega gospodarstva. Evropska skupina pa ne želi spremeniti strategije. Po eni strani še vedno pre, predlagajo uh, načrt za reševanje krize, nek avtomatični uh, načrt za um, reševanje Grče in uh, Hkrati pa bi želeli kaznovati, če ne bo Grčija izpolnjevala vseh stvari in želijo doseči eh, primarni eh, dolg 3,5 odstotka. Po drugi strani pa ignorirajo zahtevo Grčije in eh, ne želijo uh, torej odpisati dolga. Atene, je, sprej, Atene so sprejele zelo pomembne reforme, ki zadevajo davčno uh, politiko in Evropa mora to pri, uh, priznati. Uh, Evropa bi morala uh, preložiti odplačevanje dolga in uh, Eh, podaljšati obdobje, v katerem uh, eh, Grči ne bo potrebno plačevati uh, obresti. Tolmači vam ne morejo slediti, gospod Kaputo. Prehitri ste bili. Hvala, gospod Ruhonen. Kiitos, arvoisa puhemies. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Grčija, Grčija. Tako pač je moja stranka, pravi Finci, smo že leta 2010 nasprotovali svežnju pomoči za Grčijo. Šlo je za svežen za francosko-nemške banke, kajti ta denar je bil namenjen njim. V demokraciji odloča večina. Leta 2010 smo bili pravi Finci v finskem parlamentu v manjšini. Skupna pravila so se pripravljala za to, da se jih držijo vsi. No, v Grčiji so bile izvedene reforme, vendar ne vse. Zato mislim, da bi morali poskrbeti najprej zase, kaj ti včasih ljudem pač ni mogoče zaupati. Grčija mora poskrbeti sama zase, preden ji pomagamo mi. Če bi Grčija zapustila evroobmočje, potem bi lahko svoje probleme reševali sami in sami bi lahko tudi pomagali svojim ljudem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Krisogonos pa bo zadnji spregovoril v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedujoče. Hvala lepa. Na zasedanju Evroskupine so se strinjali, da je za trajnost grškega dolga potrebnih več ukrepov. Kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi bodo potrebni. Vse to drži. Seveda pa je ukrepe dejansko treba učinkovito izvajati. Videti moramo, da niti Grčija, niti nobena druga država v Evropski uniji ali zunaj nje ne more doseči fiskalnega presežka 3,5 odstotkov več desetletij zapored. Grčija mora poskrbeti, da ne bo spet padla v primarni primankljaj, ampak druge države članice bi morale pomagati Grkom, tako da jim omogočijo, da bodo dolg refinancirali. Prestrukturiranje dolga bi moralo koristiti Grči in kreditodajalcem. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospod komisar Moskovisi, izvolite, da sklenete našo razpravo. Hvala, gospa predsedujoča, gospe poslanke, gospode poslanci. Najprej hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v tej razpravi. Mislim, da je bila koristna in plodna. Sveda je več kot težko ponuditi odgovore na vaše vprašanja, kajti imate zelo raznolika stališča. Ugotavljam pa, da so seveda bile storjene napake, seveda lahko odgovornost prerasporedimo med več ljudi, ne moremo šest let biti v času krize, ne da bi pri tem ugotovili, da so bile težave tu in tam. Leto in pol sem sedaj v komisiji zadolžen za ta dosje znotraj kolegija komisarjev, vendar sem tudi predhodno delal na tem področju. Bil sem finančni minister v Franciji, bil sem član evroskupine, štiri leta pravzaprav že sodelujem v teh razpravah. Lahko vam zagotovim, da je ta odgovornost deljena. Napake, ki so bile storjene, so bile storjene tekom celotnega obdobja. Vsaka grška vlada je storila kakšno napako. Trenutek, v katerem se nahajamo, je odločilen trenutek, ki od nas terja, da smo soglasni. Nujno je, da še naprej izražamo solidarnost z Grčijo. Vsi se strinjamo, da se je Grčija resnično potrudila, vložila veliko truda. Ne more pa kdorkoli tu v dvorani v imenu grških državljanov odločati, ali naj Grčija ostane v evromočju ali ne to odločitev moramo prepustiti njim. Res pa je, da si vsi želimo, da bi Grčija ostala v evrobmočju. Prepričanje celotne evroskupine, tudi moje, je, da smo včeraj po ogromno upravljenega dela zaključili pomembno fazo. In takšnega mnenja so vsi, ki so o tem govorili, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajajo. Strinjamo se, da je to temelj, na podlagi katerega bomo ponovno vzbudili zaupanje vlagateljev v Grčijo. Grški državljani so veliko trpeli zaradi krize in potrebujejo te naložbe. Mislim, da smo Grkom dolžni zagotoviti takšno soglasje in enotnost. Ne bom izpostavljal posameznih vlad, posameznih političnih skupin, ampak lahko povem, da smo v zadnjem obdobju zelo dobro sodelovali z Grčijo, zato da smo izpeljali te reforme, ki so na vse zadnje težke reforme. Ta razprava je ponudila tudi kar nekaj zanimivih rešitev, še zlasti je to pomembno v luči sveta, ki bo potekal 24. maja. Kar, kar nekaj točk ste danes izpostavili če bi se postavili na mesto te ali one vlade ali te ali one institucije, bi zagotovo tu in tam storili kaj drugače. Ampak lahko povem zgolj to, da se je prvič zgodilo, da smo o vseh vprašanjih odločali naenkrat. Govorili smo o strukturnih reformah, ambiciozen sveženje imamo na voljo na tem področju. Potem je tu še mehanizem, ki nam bo omogočil, da se lažje reči soočimo s kakršnokoli dodatno težavo. Prvič od novembra 2012 imamo sedaj na voljo tudi svežen reform, ki je verodostojen, izvedljiv in končno smo se lotili tudi vprašanja grškega dolga. Resnično želimo najti rešitve. Včeraj se mi zdi, smo res zaključili pomembno fazo. Upam, da bomo 24. maja dosegli čim širši sporazum, vsaj pri prvih dveh svežnih in na koncu seveda tudi, kar zadeva vsa vprašanja. Kar nekaj govorcev iz različnih držav, v katerih so se izvajali ti programi in ki so si želeli, da bi Grščija našla pot ven iz te krize. Lahko vam povem, da si sam želim isto. Ne vem, 60, 70, 80 zasedanj je opravila skupina, evroskupina in upam, da bomo sleko prej lahko rekli, da je Grčija končno našla pot iz krize, da ni več del programa. Ne glede na to, da imamo vsak svoje politično stališče, se mi zdi, da se lahko vsi strinjamo glede skupnega cilja. No, se zadnje je to tudi razlog, zakaj ste si enotni. Hvala za to razpravo gospod komisar za vaše odgovore.